Pravnika sem prejel od odbora FAM prošnjo za posvetovanje z uh, ekosokom uh, v pripravi poročila na lastno pobudo o stanju in pravicah žensk z invalidnostmi. Uh, če v naslednjih 24 urah nobena politična skupina oziroma določeno število poslancev um, v skladu s spodnjim pragom ne bo dodali ugovorov, bo prošnja potrjena, drugače pa bomo o uh, tej prošnji glasovali. Želim bi se znaniti tudi poslanke poslance, da poju